Prva točka na njenem redu je pomembna razprava, skupna razprava o treh poročilih povezanih z notranjim trgom in varstvom potrošnikov. Gre za poročilo Grofice Fontun in Hohenstein o pregledu stanja notranjega trga, potem imamo poročilo Anehet o varstvu potrošnikov in poročilo gospoda Bosoja o mreži Solvit. Besedo bomo dali kar poročevalcem, vsak ima štiri minute, zato da poda obrazložitev svojega poročila. Poročevalci verjetno veste, da imate ob koncu razprave še dve minuti na voljo, da odgovorite na vprašanja. Če boste pri predstavitvi porabili samo tri minute, potem imate ob koncu tudi tri minute, torej šest minut vse skupaj za obe, oba prispevka. Najprej damo besedo gospe Fontun in Hoenstein, zato da predstavi svoje poročilo. Izvolite. E, panie przewodniczący panie komisarzu najlepsza chwała gospod predsedujoči gospod komisar gospe in gospodje zelo sem vesela da lahko predstavim devetnajsti pregled stanja notranjega trga ki je bil opravljen julija lani zgleda, da države članice vedno bolje izvajajo cilje notranjega trga. Cilji so bili sprejeti strani držav članic zato, mm, da primanklaj izvajanja direktivne preseže enega odstotka. Nažalost pa te direktive niso bile izvajane v vsaj eni državi državi članici. Tukaj govorimo o več kot 100 direktivah v zvezi z notranjem trgami, trgom. Imamo tudi dva, 22 direktiv, ki jih še niso začeli izvajati dve leti po časovnem roku za prenos. Države članice morajo zagotoviti, da notranji trg koristi vsem državljanom držav članic. Danes predstavljam to poročilo. V tem trenutku pa pripravljamo tudi novi pregled stanja notranjega trga. Vse kaže na to, da se je situacija izboljšala, torej da je primanklaj pod enim odstotkom, pravzaprav ni celih sedem odstotka. Vidno je postalo, da so se prizadevanja komisije obrestovala in da so države članice bolj aktivne. Zato se zahvaljujemo komisiji za vsa ta prizadevanja. Imamo tudi več dobrih novic. 74 eh, direktiv še ni bilo izvedenih v vsaj eni državi članici. To pa pomeni, da imamo še vedno nekaj ovir, kar pa škodi notranjemu trgu in škodi potrošnikom in podjetnikom. Te ovire je treba odpraviti, zato predlagam, da vsi organi, ki sodelujejo pri izvajanju evropske zakonodaje, morajo sodelovati na tesnejši način. Predlagamo tudi letni forum notranjega trga in ta forum bi moral vključevati države članice, inštitucije, nacionalne parlamente, kot tudi predstavnike podjetij in potrošnikov. Tak forum bi bila zelo dobra priložnost za izmenjavo najboljših praks. Istočasno pa bi na tej podlagi lahko oblikovali strategijo za odpravljanje vseh ovir. Evropska komisija mora uporabiti kriterije za notranji trg pri odpravljanju teh ovir pri sprejemanju zakonodaje. Zato moramo zagotoviti nova zakonodaja, ne škodi soboščinam naših državljanov. Tudi naši državljani morajo vedeti, kako deluje naš notranji trg. Pravzaprav smo ustvarili notranji trg za naše državljane, za naše potrošnike. Evropska komisija zahteva, da pregled stanja notranjega trga objavimo istočasno z informacijami o Solvitu in pa tudi o um, stičiščih za storitve za potrošnike. Rada bi se zahvalila tudi vsem, ki so sodelovali pri tem poročilu in pozivam vas, da glasujete za to poročilo. S tem poročilom bomo prispevali k bolj učinkovitemu izvajanju zakonodaje povezane z notranjim trgom. Evropski državljani se bodo tako soočali z manj ovirami in s tem bomo prispevali k bolj um, dinamičnemu gospodarstvu v Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospa Ana Het. Na voljo ima štiri minute. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v senci in vsem ostalim, ki so tesno sodelovali na tem področju, ko smo razpravljali o pregledu stanja notranjega trga. Zelo sem vesela, da smo v odboru za notranji trg sprejeli z veliko večino to poročilo. Govorimo o varstvu potrošnikov v Evropski uniji. Želimo si, da bi učinkovito deloval tudi notranji trg. Zelo smo zadovoljni, da imamo komisarja, ki je pristojen za varstvo potrošnikov. S tem bomo prispevali k napredku na področju vprašanj povezanimi z varstvom potrošnikom. Pregled eh, stanja je zelo pomemben inštrument. Dva komisarja bosta pristojna za to področje, kljub temu pa, da gre za skupno področje, se že veselimo sodelovanja z obima komisarjima. Če si pogledate 12. člen Lizbonske pogodbe, ta določa, da je treba potrošnike upoštevati, ko se oblikuje politika in ko se ta izvaja v Evropski uniji. Zelo pomemben korak za potrošnike. je bil storjen na tem področju. In to bom upoštevala pri mojem delu v prihodnje. Pregled stanja je eden možnih inštrumentov za izboljšanje delovanja notranjega trga. Perspektiva, ki jo s tem dobimo, je zelo zanimiva, ko govorimo o pričakovanjih ljudi, o problemih, s katerimi se soočajo in o izboljšanju delovanja notranji trg v korist potrošnikov. Če si pogledate analizo trga, potem vidite, da tukaj gledamo predvsem na ceno, na preklop, zadovoljstvo strank in tako dalje. Istočasno moramo še razvijati takšne kazalnike in jih tudi izboljšati in se mogoče dogovoriti o novih možnih kazalnikih. Zastaviti si moramo prednostne naloge, potegniti zaključke in izvesti analize, ki jih potrebujemo za oceno. Zagotoviti moramo, da imamo dovolj časa za pregled stanja, in da tega naprej razvijamo, da ta dozori, kaj ti v tem trenutku je še v povojih. V realnosti je situacija takšna, da, se potroš, da imajo potrošniki več težav s storitvami kot eh, s proizvodi in zato gledajo tudi na ceno, ko se odločijo za preklop. Moramo pogledati tudi, kakšne so ovire za potrošnike in zaradi česa zgubijo naše potrošnike zaupanje. Moramo krepiti našo zakonodajo in pa zagotoviti možnost pritožbe za to, da notranji trg lahko dobro deluje. Obstaja veliko razlik med državami članicami in obstaja tudi še veliko prostora za to, da izboljšamo možnosti za pritožbo. Zato mora komisija storiti še veliko na področju zelene knjige v zvezi s kolektivnimi pritožbami. Če si pogledate nadzor trga, to je predpogoj za povečanje zaupanja potrošnikov. Nadzor v Evropski uniji je zelo uniformiran. Imamo pa veliko razlik v državah članicah, ko gre za nadzor trga in ko gre za število inšpektorjev, ki dela na tem področju. Komisija in tudi nacionalni zakonodajni organi se morajo še bolj potruditi za to, da zagotovimo dobro varstvo potrošnikov, da se potrošniki čutijo varne, da imajo zaupanje v naš trg in da lahko izkoristijo vse pri, priložnosti, ki jih ponuja notranji trg. To pomeni, da potrebujemo prave mehanizme za nadzor trga, za to, da lahko povečamo zaupanje naših potrošnikov. Odziv komisije bo tukaj bistvenega pomena za oživljanje našega gospodarstva. Najlepša hvala. Sedaj damo besedo tretjemu poročevalcu, gospodu Busoju. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, gospod komisar, rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri izdelavi tega poročila, sekretarjatu, obračevalcem v senci in vsem kolegom, ki so prispevali končnemu rezultatu. Solvit eh, ponuja rešitve za težave, ki izhajajo iz nepravilnega izvajanja zakonodaje na področju notranjega trga. To je zelo koristno tako za potrošnike kot za podjetja, ki delujejo na tem trgu. Soočamo se s težavami izvajanja zakonodaje na področju notranjega trga. Solvit je zelo dobra alternativa za naše pravosodne sisteme, ker so te preobremenjeni. Upoštevati moramo, da imamo vedno več primerov znotraj Solvita in Solvit je tako postal žrtve svojega, žrtve svojega lasnega uspeha centri Solvita imajo premalo osebja in zato bi morali tam namestiti več osebja. Moramo jih izumiti, izuriti in seveda po, m, mm, število mora biti pogojeno z velikostjo države. To seveda zahteva dodatne, dodatna sredstva. V poročilu pozivamo države članice, da financirajo osebje v teh centrih in da poišče alternative vire za financiranje. Želimo okrepiti mrežo centrov Solvit in verjetno se vsi strinjamo o tem, da je ta mreža izredno pomembna. Mala in srednje veliko podjetja lahko prihranijo zelo veliko sredstev, ki ga lahko potem ponovno investirajo s tem, da uporabijo centre Solvit na mesto, da se poslužijo pravnih postopkov za pritožbe in za spore. Tudi potrošniki se lahko tako izognejo dolgotrajnim eh, sodnim postopkom. Podjetja pa morajo vedeti, in zaupati v učinkovitost teh centrov. Zato potrebujemo proaktivno sodelovanje držav članic komisije kot tudi poslancev Evropskega parlamenta pri um, oglaševanju zaveščanju v zvezi s to mrežo. Zato potrebujemo informacijske kampanje v državah članicah in pa ustvariti nov portal za Solvit. Spodbujati moramo zakonodajo na tem področju in imenovati nekoga, ki bi bil pristojen za spodbujanje te mreže. Mi, poslanci, lahko poskrbimo za ozaveščanje v nacionalnih parlamentih, izmenjava najboljših praks v državah članicah za solvit in reševanje težav v zvezi s to mrežo je ravno tako predmet mojega poročila informacije lahko širimo na nacionalni ravni in Solvit lahko rešuje zelo veliko primerov z tega področja. Tudi peticije, ki so bile vložene v odbor peti, lahko postanejo rešitev za primere, ki jih ne more rešiti center Solvit. Zato bi morali spostaviti povezavo na spletni strani odbora Peti za Solvit. To je nekaj mojih idej. Prepričan sem, da bi z mojimi lahko, idejami lahko izboljšali mrežo, kot tudi pomoč našim potrošnikom. Solvit ima velik potencial, vendar pa moramo to mrežo še analizirati, zato da lahko popolno izrabimo ta potencijal. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Sedaj bomo dali besedo obema komisarjema. Čeprav sta pristojna za, dva, za dve različni področji, sta ti dve področji povezani s tem vprašanjem. Najprej damo besedo gospodu Brni. Izvolite. Ah, hvala, gospod predsednik spoštovane gospe in gospodje poslanke poslanci. Zdi se mi zelo pomembno, eh, da sva tu z kolegom Jean Dali, zato da bi lahko odgovorila na vaše vprašanja in vas informirala o tem, kako delujejo različni instrumenti. V svoji politični karieri sem pogosto razmišljal o tem, da je enako pomembno spremljati stvari, kot jih tudi najavljati. Vseeno, ali gre za nacionalne ali evropske parlamente ali za komisijo. Skratka, zdi se mi zelo pomembno, da imamo na voljo instrumente za vrednotenje, za to, da ugotovimo, če so se dejansko tudi uveljavili, če je to, kar smo zapisali, delovalo tudi v praksi. In zato pravzaprav gre pri poročilih ki so jih vaši poročevalci dejansko zelo skrbno in dobro pripravili. Vsem trem poročevalcem prisrčno čestitam, se jim zahvaljujem za kakovost njihovih poročil. Zakaj gre pravzaprav? Gre za skupni trg. In že včeraj zvečer sem relativno pozno tu na plenarnem zasedanju povedal, da Eh, si v trenutku gospodarske krize, v kateri se nahajamo, ne smemo dovoliti, da ne bi izkoristili celotnega potencijala, ki ga imamo na voljo. Če bi skupni trg deloval tako, kot bi moral delovati, eh, potem bi eh, lahko doživeli še dodatno rast med 0,5 in 1,5. Tega ne smemo zamuditi, zato mora skupni trg dejansko delovati v vseh svojih dimenzijah. In to je naloga, eh, ki mi jo je poveril predsednik Barozo pod vašo kontrolo. Zato je ta pregled stanja notranjega trga tako zelo pomemben in tudi solvit. Gre torej za delovanje. Eh, Jean Dali bo verjetno povedal nekaj podobnega v zvezi z vprašanjem, ki zadeva potrošnike. Gospa Thun von Hohenstein je opozorila na manj in bolj dobre plati pregleda stanja skupnega trga dobre novice. No, eh, deficit eh, pri uveljavljanju eh, gre pač za ogromno število vseh teh dokumentov in deficit pri uveljavljanju je dejansko na najnižji ravni. Eh, in to je dejansko zelo dober rezultat. Zato se zahvaljujem vsem tistim, eh, ki se s tem ukvarjajo v državah članicah, v regijah pri uveljavljanju eh, direktiv. Prav tako se prisrčno zahvaljujem generalni direkciji za skupni trg in potem so pa seveda tudi manj dobre novice. Gre za kakovost Eh, uresničevanja. Ta kakovost ni vedno zadovoljujoča. Tu moramo vsi skupaj delati, skupaj z Evropskim parlamentom, pa tudi z nacionalnimi parlamenti, z uradniki v državah članicah. Eh, ko sem eh, govoril na zaslišanjih pred parlamentom, sem rekel, da bo predmet obiskov v glavnih mestih tudi ta tema dejansko se želim sestati za pristojnimi ministrstvi, za uradniki, eh, ki so pristojni za uresničevanje direktiv, ki zadevajo skupni trg, ki so pristojni tudi za to, da elemente pregleda stanja notranjega trga ustrezno umestijo tudi v program Solvit. In z eh, poročevalko se seveda strinjam, ko je omenila zamisel o formu. To je zelo dobra zamisel, kako spraviti ljudi skupaj. In tu v parlamentu smo eh, se sestali tudi z eh, predstavniki nacionalnih parlamentov. Dobro je, če se pridružijo še drugi krogi, zato da razmišljamo o tem, kako stvari delujejo. Eh, dejansko je zelo koristno zbrati vse udeležene strani. Eh, gre za to, da se vzpostavi zaupanje, da se vzpostavi sodelovanje. No, glede Solvita je gospod Bošoj omenil, kako pomembni je ta instrument, da je do sedaj eh, eh, dobro funkcioniral. Imamo 1500 primerov, eh, ki so bili obravnavani na usklejen račin, eh, kjer je bilo možno posredovanje, kjer je bilo možno zadeve rešiti. Eh, gre pa tudi eh, za številna podjetja, to je bilo tudi že omenjeno, eh, ki so uspela na ta način prihraniti denar in čas in potrošniki državljani in podjetja eh, so dejansko v ospredju postopkov o skupnem trgu. Dejansko ni potrebno, da uporabijo okorne, dolgotrajne postopke. Neposredno na ta način eh, lahko rešujemo njihove probleme. In to je tudi eh, tisto, kar je osnova službe SMAS gre za to, da se državljanom in podjetjem ponudi eh, ustrezna služba, tu je bilo mogoče doseči bistven napredek. Eh, tu so zelo pomembne, torej te podporne službe in mislim, da se bo kolega strinjal z menoj, če pravim, da se moramo še bolj potruditi eh, za to, da bi vsa ta sporočila, vse rezultate predstavili hkrati, da bi različne instrumente še bolje koordinirali, jih skupaj predstavljali, eh, kjer bi poročali, kako se odvijajo stvari na skupnem trgu. Eh, strinjam se torej, da je potrebna boljša koordinacija. Osebno se želim za to angažirati, da bi izkoristili različne instrumente spremljanja, ki jih imamo za teh 1521 zakonskih besedil. Hvala, Najlepša hvala, gospod Barnier. Besedo ima John Daly, ki je včeraj začel svojim delom o zelo pomembni razpravi na področju enakopravnosti in pravici žensk. Tudi danes nadaljuje delo s ravno tako pomembno temo. Izvolite, gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovani poslanci. Govoril bom o tema dvema poročil, poročiloma. Gre za preglastanje notranjega trga in varstva potrošnikov gospe Het. Rad bi ima čestitev za odlično upravljeno delo. Politika na področju potrošnikov je v osrčju gospodarskih izzivov, s katerimi se soočamo. Gre za ljudi. Informiranje naših potrošnikov pomeni inovacijo in pa tudi konkurenčnost. Mogoče pa še bolj pomembno, da zagotovimo dobro delovanje notranjega trga za potrošnike, da se ponovno povežemo z našimi državljani. To se odraža na kar nekaj področjih. Naš kolegi bo tesno sodeloval za to, da zagotovimo, da bomo pravila prenesli v prakso, zato da bo to koristilo našim potrošnikom. Gre za primer, kako bova sodelovala s komisarjem Brnejem v praksi. razsežnost potrošnikov je treba razvijati na vseh področjih in pa moramo uporabiti inštrumente za merjenje uspeha. Pregled stanja je sistem, s katerim lahko ugotovimo, kje obstajajo vrzeli na notranjem trgu. S tem lahko tudi nadziramo napredek in pa zagotovimo, da notranji trg deluje za naše potrošnike, za podjetja in za dobavitelje. Moramo spremati zakonodajo za varstvo potrošnikov, istočasno pa jih moramo zaveščati in informirati. Zelo sem zadovoljen, ko vidim, da se Evropski parlament strinja s komisijo o tem, kako zelo pomembno je, da v praksi informiramo državljane o pravicah, ki jih imamo. Še veliko dela imamo pred sabo. Komunikacija julija 2009 govori o tem, kako je treba poskrbeti za to, da bo izvanje bolj učinkovito po celi Evropski uniji. To je sedaj treba prenesti v prakso. Ena od prednostnih nalog je, da zagotovimo uspešnost in učinkovitost pri naši čezmejni mreži. Moramo sporočiti vsem, ki se deluje na trgu, da ni nobenega prostora, kjer bi se lahko skrili, ko gre za kršitve. Moramo tudi zagotoviti, da organi v državah članicah preganjajo takšne kršitelje. Vse storitve so pod pritiskom časa, vendar pa, če ne bi zagotovili izvajanje pravic potrošnikov, bo to slabo za gospodarstvo odprti trgi, trgi, svobodna trgovina lahko zagotovi kvaliteto in nižje cene. To je dobro za potrošnike, kot tudi za celotno gospodarstvo v Evropski uniji. Komisija in Evropski parlament morata mora sodelovati, da bomo to sporočilo jasno podali vsem državam članicam. Istočasno želimo nadaljevati z delom pri izvajanju, kor, izvajanju in eh, koordiniranju na tem področju. Gre za to, da imamo program SWIPS. Zato pa potrebujemo evropske programe in načrte. Zato bom se odzval na vaše povabilo, da na podlagi Lizbonske pogodbe zagotovimo čim večjo varstvo potrošnikov. To bomo storili, če bomo prepričani, da bomo s tem dali dodano vredno za to, kar se dela na nacionalni ravni. Zagotoviti moramo možnost hitrega, hitre pritožbe za naše potrošnike in za podjetja. Zato pa imamo mrežo Solvit. Tukaj bom sodeloval s podpredsednikom Almunijo in Redingovo, zato da bo komisija napredovala na koordiniran način. Računam na vašo podporo za to, da bomo imeli dovolj sredstev tudi v obdobju po letu 2013, ko bo potekal obstoječi program za potrošnike. Potrebujemo dobro politiko in tesno sodelovanje in koordinacije. Skupaj se lahko soočamo z današnjimi in jutrišnjimi problemi in izzivi, zato da zagotovimo, da bomo not na notranjem trgu videli. Mm -hmm največji možni potencial za naše potrošnike. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa damo besedo gospodu Busutilu, eno minuto, ki govori v imenu odbora za peticije. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pripravil sem poročilo oziroma mnenje o mreži Solvit. Mislim, da gre za odlično urodje, ki lahko pomaga državljanom v težavah. Sam bi rad spregovoril o potrebi po sodelovanju med vsemi deležniki. Potrebno je vzpostaviti stik z državljani. Državljani morajo vedeti, kaj lahko storijo v primeru težav. Lahko se obrnejo na eh, parlament eh, in na odbor eh, za eh, peticije in sicer v skladu z eh, členom 134 obrnejo se lahko na Solvit ali pa na varuha človekovih pravic. Vendar pa vlada velika zmeda. Državljani Pritožniki ne vedo točno, na koga naj se obrnejo, zato v imenu odbora za peticije pozivam k boljšemu sodelovanju med vsemi inštitucijami, tako da bodo državljani natančno vedeli, na koga se lahko obrnejo, če potrebujo pomoč. Hvala lepa, gospod Bosutil, najlepša hvala, da ste se držali omitve časa. Sedaj gremo na sklop govornikov, ki govorijo v imenu političnih skupin. Prva ima besedo gospa Rojtova v imenu skupine ljudske stranke. Dve minuti. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové. Hvala. Drage kolegice, kolegi, gospoda komisarja, ta spletni portal Solvit deluje že 8 let in 83 odstotkov pritožb državljanov je bilo mogoče pri, preprečiti zaradi tega, ker se je evropsko pravo eh, nekorektno uresničevalo. Eh, problemi so se rešili v okviru desetih dni. Leta 2008 je bilo mogoče za to prihraniti 320 milijonov evrov. Še dve vrsti problemov obstajata. To je in sicer eh, pomankljivo uresničevanje, s to direktiv še ni bilo uresničenih, to je pomembno. In drugič gre za dejstvo, da solvet eh, ni doživel ustrezne uporabe. Na Češkem, na primer, je samo sedem odstotkov registriranih podjetij, ki ve za obstoj solveta. Eh, v Franciji je zato eh, pristojnik praktikant. Skratka, zadevo je treba nekoliko bolj razširiti. Eh, to pomeni, da je potrebno na eni strani ukrepiti eh, resurse v državah članicah, pa zato, da se tudi bolj propagira ta instrument. Eh, potrebno pa je tudi, da se Solvit poveže z enotnimi centri za stike in tudi s svetovalnimi firmami, da bi to lahko bolje uredili. In potrebno je da komisija opravi analizo o problemih v okviru solveta v vseh državah članicah. E, to analizo bi morala komisija objaviti v letnih poročilih in to bi tudi zboljšalo koriščenje solveta. E, in e, veseli me, da imamo ta tri poročila in upam, da bodo parjena tudi na plenumu. Hvala poročevalcem. Gracias, Hvala lepa, gospa Rojtova. V imenu socialistov in demokratov ima besedo gospa Gebhardt. Ravno tako dve minuti. Libe kolegin, libe kolegin. Drage kolegice, dragi kolegi, draga gospoda komisarja, danes gre za skupni trg za mobilnost ljudi za varstvo potrošnikov v Evropski uniji. Zato gre, ko govorimo o teh treh instrumentih in na to eh, se želim posebej osredotočiti. Eh, Te tri teme so zelo pomembne in to, da smo jih združili, je velika pridobitev. Eh, gospodarstvo, pravice potrošnikov, eh, delo jemalcev, to med seboj niso nasprotne teme, ampak so teme, ki jih lahko združimo in to je tisto, eh, kar si želimo bolj uveljaviti v prihodne in zato je dobro, da imamo to skupno razpravo. Zato, da bi to lahko uresničili, moramo spoštovati tri politična načela. Prvič, in komisar Barnier je to zelo dobro opisal, gre za to, da poskrbimo za to, da eh, protekcionizem v državah članicah eh, v okviru nacionalnih vlad presežemo in to je tisto, kar vsekakor potrebujemo in to je tudi na dnevnem redu. Drugo politično načelo, spoštovane kolegice in kolegi, je, Eh, da hkrati upoštevamo pravice potrošnic in potrošnikov in eh, delavk in delavcev in da to zagotovimo na visokem nivoju. Skupni trg ne pomeni eh, ukinjanja pravic, ne pomeni deregulacije, ampak pomeni skrb za to, da skupne pravice ohranjamo na zelo visoki ravni. In zato, drage kolegice in kolege, obstaja ena točka v poročilu gospetun in Hohenstein, ki se nam ne zdi dobra gre namreč za tako imenovani pregled stanja notranjega trga oziroma test stanja. To je napačni pojem, kaj ti zboja v tista gre samo zato, da ugotovimo, kako trg deluje. Za to pa ne gre. E, mi se moramo vprašati, e, je, kako zakonodaja Evropske unije vpliva na pravice delavk in delavcev, tudi na pravice potrošnic in potrošnikov in zato zavračamo ta pojem, e, ker je napačen pojem. In tretja točka, potrebujemo zelo dobro uresničevanje pravice pravic na evropski ravni in zato potrebujemo sistem eh, kolektivnih tožb eh, za to, da potrošnice in potrošniki na tem skupnem trgu niso sami, ampak da lahko vejavijo svoje pravice. Najlepša hvala, Evelin. V imenu skupine ALDE ima besedo gospod Rošvar za dve minuti. Merci, hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Eh, najprej želim povedati, da sem zelo vesel te današnje razprave, da je to dejansko prioritetna točka dnevnega reda. Spričo gospodarske krize je skupni trg adut, tu se strinjam z komisarjem Barnejem, ta adut je potrebno izkoristiti in zlasti potrošnik je tukaj eh, pomemben potrošnja. Eh, potrošnja je ta hip najpomembnejši motor, ki ga je potrebno podpreti. Ne more nam biti vseeno, za kakšno potrošnjo gre. E, to mora biti potrošnja, ki je trajnostna, ki je e, zavestna, ko ne gre za to, e, da se trošijo poceni proizvodi, kajti pogosto je tako, e, da so proizvodi dejansko zelo nizke kakovosti. E, in eh, da so to proizvodi, ki so proizvedeni izven Evropske unije in dejansko so žrtve tisti, ki so najbolj ravnljivi. Skratka, povedano s drugimi besedami, potrebujemo novo zaupanje med potrošniki in podjetji, eh, zato da se ukrepi skupni trg, skupni trg v Evropski uniji. Eh, komisiji želim povedati naslednje. Ja, komisar, da li dobili boste našo podporo. Eh, seveda pa smo tudi zaskrbljeni zaradi razdelitve pristojnosti. Strah nas je, da bi prišlo do fragmentacije vaše odgovornosti. Eh, zelo budni bomo, zelo eh, dobro bomo pazili na to, kako sodelujete med seboj pričakujemo, eh, da bodo dejansko upoštevani interesi potrošnikov pri vseh političnih ukrepih Evropske unije v smislu v duhu Lizbonske pogodbe. In eh, želim navesti tudi konkreten eh, primer. Gre naprimer za zeleno knjigo o um, kolektivnih pritožbah. Eh, gospod Dali. Ali imate morda že kakšen terminski načrt za to temo? In eh, prav tako želimo od vas tudi to, eh, da najdete neko novo specifično evropsko obliko, eh, da eh, te kolektivne tožbe ne bodo videti eh, tako, kot da imamo vse ekscesije ameriškega sistema. Skratka, želimo, da je to v službi vseh in ne, da se interesi med sebojno izigravajo. Hvala tudi gospehec za zelo popolno poročilo in želim podpreti tisto točko v poročilu, kjer govori o eh, osveščanju potrošnikov. To je zelo bistveno, ne gre samo za male otroke, eh, ampak eh, mora to nekaj biti, kar bo ljudi spremljalo vse življenje, kaj te proizvodi se spreminjajo, zadeve postajajo vedno bolj eh, komplicirane. Eh, ne vem, koliko časa še imam na voljo. Ja, potem pa zaključujem. Za zaključek še naslednje pregled stanja notranjega trga, barometer eh, potrošnikov, to je dobro, govorim kot nekdani statistik, vendar pa eh, to ne more nadomestiti politične volje. To je zelo pomembno. Gre za okvaro, ki je bila v prid liberalcem. Sedaj ima besedo v imenu zelenih gospa Rüle. Hvala, gospod eh, predsednik. Morda bom nekoliko krajša, pa bomo stvari skompenzirali. Skratka, želim navezati na to, kar je rekel gospod Barnier. Visok pomen skupnega trga v sedanji krizi. Zelo jasno se je to znova izkazalo. Eh, skupni trg pa tudi predpostavlja, eh, da državljani zaupajo temu skupnemu trgu. Samo v tem primeru lahko pravilno deluje. In to imamo še primankljaje na mnogih ravnih. Eh, zlasti poslanci zelo pogosto krat v razpravah v naših domovinah opazujemo, da obstajajo strahovi pred skupnim trgom na strani državljanov. In teme, kot so naprimer protekcionizem, ravno tako prispevajo k temu nezaupanju. In zato je toliko bolj pomembno, da mi v parlamentu poskrbimo za to, da bodo državljani bolj zaupali skupnemu trgu. In potrošn, politika na področju varstva potrošnikov je zelo uh, pomemben element. In sicer uh, varstvo potrošnikov na visoki ravni lahko krepi zaupanje državljanov v skupni trg. In to zaupanje tudi zaščiti. In zato moramo tu še bolj delati na tem področju. Eh, pozdravljam dejstvo, da tu nastopata skupaj kot komisarja. Eh, Kaj ti veste, da je naša poslanska skupina eh, kritizirala tudi dejstvo, da politika na tem področju ni ustrezno urejena. Eh, gospa eh, Kuneva je začela dajati zelo pozitivne signale in zato pozdravljam dejstvo, da želite sodelovati na tem področju in to odpravlja nekoliko tudi eh, naše strahove, da bo ta fragmentacija pristojnosti delovala v škodo varstva potrošnikov. Upam, da to tudi ni muha enotevnica, da boste zelo tesno sodelovala, kajti pred nami imamo zelo pomembna vprašanja, naprimer tema kolektivnih tožb, ta tema še ni dokončno prediskutirana, to bi bilo treba še razvijati naprej. To je izjemno pomembno za to, da se vzpostavi zaupanje na ravni potrošnic in potrošnikov. Potrebujemo inštrumente, ki bodo jasno dajali vedeti potrošnikom, da so zaščiteni. Solvit je zelo pomemben inštrument Eh, zato eh, podpiramo to, kar je povedal gospod Busoj Solvit, eh, naj daje možnost izvensodne poravnave, poskrbi naj za boljšo informiranost o skupnem trgu, za vzpostavitev večjega zaupanja v skupni trg in um, zelo pogosto je treba še marsikaj postoriti na ravni organov v državah članicah, da bi Solvit res postal osrednja tema. Uh, gospodu Dalju lahko zagotovim, Eh, da tudi kar zadeva proračunska sredstva, da bomo zelo eh, pazili na to. Na to smo tudi že upozorili eh, v našem odboru za proračun. Seveda smo rekli, da želimo, da se temu namenijo tudi ustrezna sredstva. Skratka, tu lahko računate na našo podporo. Torej, gledano v celoti, če povzamem, lahko rečem, da so ta tri poročila zelo pomemben signal, zelo dober signal, podpiramo jih, samo ena točka je, kjer ima imamo tudi eh, kritiko, eh, gre za ček skupnega trga, to se nam zdi nekoliko enostransko. Če preverjamo direktivo, potem jo je treba preverjati v skladu z različnimi vidiki, tudi trajnost eh, je pomemben vidik, socialna vprašanja igrajo pomembno vlogo. Skratka, ne gre samo preverjanje samega skupnega trga, ampak potreben je nek obsežen pregled, tudi tema subsidijarnosti mora biti ustrezno upoštevana. Enostransko omenjanje čeka skupnega trga se mi zato zdi vredno vedno obžalovanje, ampak načeloma eh, podpiramo poročevalka, eh, da eh, je treba upoštevati skratka vse te pristope in bomo glasovali za poročilo. Najlepša hvala, gospa Rüle. V imenu konzervativcev in reformistov ima besedo gospod Bielen za dve minuti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proces budowy. Najlepša hvala, gospod predsedujoči postopek razvoja notranjega trga temelji na prostem gibanju, vendar pa ta postopek še zdaleč ni zaključen. Še prav posebej, kar zadeva četrto svoboščino, namreč prosti pretok ose, oseb. Veliko je še potrebno storiti na tem področju in to je še posebej pomembno zaradi gospodarske krize, zaradi upočasnitve razvoja. Govoriti bi morali o prednostih enotnega trga. Upati moramo, da bomo na ta način eh, pridobili politično voljo, ki jo je izpostavil že gospod Rošfor in ki jo nujno potrebujemo. Rad bi se zahvalil predsedniku parlamenta, da je danes ta razprava prednostna razprava na našem dnevnem redu. Rad bi se zahvalil tudi Malcolmu Harborju, ki se je zato močno zauzemal v imenu odbora za notranji trg. Poleg tega bi se rad zahvalil tudi vsem trem poročevalcem. Ugotavljam pa tudi, da prihaja do določene stopne absurdnosti v tej razpravi poročilo gospe Thun und Hohenstein se namreč nanaša na eh, leto 2008, čeprav je komisija že objavila pregled eh, stanja notranjega trga za leto 2009 in to se mi zdi ta absurden element. Mislim, da bi morali biti vsi pomembni pregledi stanja notranjega trga objavljeni istočasno mislim na notranji trg, na solvit, na varstvo potrošnikov in tako naprej. Vse te teme se nanašajo na skupno področje in zaradi tega bi morala biti vsa poročila objavljena istočasno. Pozdravljam pobudo gospe Thun und Hohenstein, da bi organizirali letni forum za notranji trg Poleg tega pa potrebujemo ustrezen pregled pred vsakim predlogom komisije v prihodnosti. V imenu skupine Združene levice ima besedo gospod Trianta Filidis za tri minuti in pol. Projdre. Hvala. Lisbonska pogodba eh, potrjuje to, kar je povedala tudi komisija da je potrebno politično varstvo potrošnikov, da to mora biti dejansko osrednja tema naše politike skupnega trga. To mora biti polika, eh, kjer se potrošnik lahko varno giblje. Eh, potrošniki, eh, ko imajo občutek, da lahko zaupajo, da se spodbuja trgovina preko meja, Eh, potem se s tem spodboja tudi konkurenčnost in to prispeva k boljšim proizvodom, k boljšim cenam. Eh, trgi morajo biti fleksibilni, to je predpogoj za konkurenčnost in za ehm, dobro potrošnikov. In izhajati moramo iz vsakokratnih pogojev, ki obstajajo v državah članicah, Eh, ne gre za to, da bi sedaj vse postavili pod temo konkurenčnosti. Eh, ne mislimo, da je to identično z interesi državljanov, kaj ti gledano v eh, celoti do sedaj to ni koristilo potrošnikom. Treba je kontrolirati cene temeljnih dobrin, to mora koristiti ljudem z nizkimi prihodki. Edina Eh, politika, ki lahko krepi varstvo potrošnikov, je tista politika, kjer je v središču človek eh, in ne povečevanje konkurenčnosti. Eh, torej, če imamo pregled stanja notranjega trga, kjer je zapisano, kako zadovoljni so evropski potrošniki glede delovanja skupnega trga. No ja, v redu, lahko se strinjamo za to, da obstaja takšen pregled. Po drugi strani pa ne smemo izgubiti spred oči cilja. Gre za to, da želimo vzpostaviti trg, eh, ki bo postavil v središče človeka. Eh, ne gre za številke, eh, gospod predsedujoči. Če imamo barometer potrošnje, potem je to barometer, ki meri zadovoljstvo. Zadovoljstvo v določenem trenutku in v določenem obdobju. Tu ne gre za to, da se ukrepi eh, to, kar je dobro za potrošnike, samo ker imamo pregled. Če že izvajamo ovrednotenje, potem moramo upoštevati tudi socialno merljive cilje. Eh, ne gre samo za to, da se sprejmajo pritožbe eh, državljanov in zato je treba pospešiti ukrepe, ki se sprejmajo zopet različne špekulacije. Gracias. Najlepša hvala. Sedem minut in pol ima besedo gospod Oreste Rosi v imenu EFD. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Danes razpravljamo o treh poročilih povezanih z varstvom potrošnikov. V odboru smo že izrazili pozitivno mnenje v zvezi z temi tremi poročili in upam, da bomo isto storili tudi tukaj v okviru plenarnega zasedanja. Pogosto so sprejeti zakoni, ki omejujejo eh, svobodo naših državljanov. Poleg tega pa dopuščamo, da v Evropsko unijo vstopajo državljani tretjih držav, ki kradejo delo našim lastnim državljanom. Zelo pomembno se je osredotočiti na naše potrošnike, o tem govori eh, poročilo HET. Leta 2007 eh, je bil imenovan komisar za varstvo potrošnikov, kar se mi zdi dober ukrep. Poleg tega je potrebno zaščititi državljane Evropske unije pred državljani tretjih držav. Mislim, da si morajo odgovornost deliti države članice in eh, komisija. Poročilo Buzoj pa govori o mreži Solvet, ki omogoča državljanom, da zagovarjajo lastne pravice, predvsem, ko gre za eh, kontroverzne primere priporoča tudi boljše ozaveščanje naših državljanov. Mi kot zakonodajalci si moramo v prvi vrsti prizadevati za varstvo potrošnikov. Turno. Najlepša hvala, s tem je zaključen ta sklop oziroma zadnja bo spregovorila gospa Vertman v imenu neodvisnih poslancev. Eh, hvala, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Eh, Solvit lahko in mora prispevati k večji transparentnosti eh, pri uresničevanju pravic potrošnikov. Online sistem predstavlja pragmatičen pristop, ki državljanom in tudi podjetjem Eh, lahko omogoča dober dostop. Poročilo iz leta 2009 pa kaže tudi na to, da skoraj da 40 odstotkov popraševanj državljanov eh, zadeva dovoljenje za bivanje v neki drugi državi članici. Tu se postavlja vprašanje, eh, ali izvajanje pravice dobivanja še ni dovolj transparentno obravnavano. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj gremo na sklop govornikov v lastnem imenu. Prvi je gospod Tiziano Moti. Dve minuti. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Danes bomo glasovali o poročilu za zaščito potrošnikov, za varstvo potrošnikov. Tukaj gre za zelo pomemben instrument, zaradi tega se zahvaljujem kolegici Het in uh, drugima dvema poročevalcema. Dobro smo sodelovali, glede določenih tem smo se strinjali, glede drugih bo potrebno še nadaljne sodelovanje v prihodnosti. Pozdravljam tudi pregled stanja, ki se mi zdi zelo pomemben instrument, ki pa po mojem mnenju še ne zagotavlja enotnih podatkov. Torej, če. Ima nekdo podjetje in ocenjuje prihodnost tega podjetja glede na negotove podatke, potem lahko to podjetje privede tudi do stečaja. Zaradi tega mislim, da potrebujemo zanesljive podatke. Po mojem mnenju in v imenu politične skupine moram povedati, da mislim, da moramo zagotoviti tudi večje ravnotežje, kajti potrošniki niso zgolj potrošniki, ampak so tudi zaposleni na notranjem trgu. Zaradi tega je potrebno zagotoviti ravnotežje med tistimi, ki zagotavljajo storitve in ki so hkrati tudi potrošniki. Potrošniki morajo biti dobro seznanjeni, svobodni, zaradi tega moramo poskrbeti za boljše ozaveščanje, poskrbeti je potrebno za izobraževalne programe, vendar pa potrošnika ne smemo omejevati pri svobodni izviri, izbiri. Namreč starši recimo morajo nadzirati eh, potrošnjo svojih otrok in to je njihova odgovornost. Poleg tega se zauzemamo tudi za izven sodne poravnave, vendar pa mislim, da so potrebna večja prizadevanja v času krize, da bi še okrepili instrumente, ki so nam že na voljo. Torej, potrebno je okrepiti varstvo potrošnikov. Zaključil pa bi rad z javno upravo. Žal mi je, da ni dovolj obravnavana tema javne uprave, kajti tudi javna uprava bi lahko bila referenčna točka za potrošnike, ki imajo pritožbe. Najlepša hvala. V... Sedaj ima besedo gospod Liam Huangnok za dve minuti. Eh, hvala, gospod predsednik. Eh, zahvaljujem se gospe Tun in Hunštajn za zelo dobro delo eh, kot poročevalec v senci za poslansko skupino SND me veseli, eh, da je glasovanje v skupini omogočilo, da smo vključili nekaj zamisli, ki smo si jih želeli. In sicer, da pri pregledu stanja sledimo kvalitativnemu pristopu, Eh, ki omogoča eh, to, da pokažemo na primankljaje pri uresničevanju. Eh, sicer je dobro, če upozorimo na prednost in pomankljivosti, na to je kdo dober in kdo je slab, ampak želimo, da bi bila komisija še bolj ambiciozna, da bi poskušala iz tega pregleda postaviti prioriteto problemov, ki jih imajo države članice pri prenosu. Zlasti vemo, da ne. Prenašanje dosti krat ni posledica slabe volje v državah članicah, ampak eh, je razlog tudi v slabi kakovosti predpisov. Eh, druga točka, na katero želimo pozoriti, je okrepitev dialoga med komisijo in državami članicami. Eh, kajti, če je na voljo izmenjava informacij dovolj zgodaj, Eh, bolj lahko prispevamo k ustreznejšemu prenosu oziroma ne prenosu. Eh, imamo pa en problem in sicer odstavek desetega odstavka ni bilo v prvotnem poročilu gospe Tun in Hohenstein in sicer gre za predlog testa eh, za vse predloge zakonodaje. Mi smo absolutno proti temu. Takšen test je nepotreben in lahko je tudi nevaren. Eh, kajti v okviru ocene vpliva, eh, ki ga izvaja komisija, eh, se preverja vpliv vsakega novega predpisa na skupni trg in ne želimo, da bi se ta test uporabljal kot nekakšen alibi za to, da bi se preprečilo ekološke in socialne napredke. Tega torej ne moremo sprejeti. Hvala. Hine, Najlepša hvala. Sedaj ima besedo za minuto in pol gospod Krojcman. Eh, gospod predsednik, gospoda komisarja. Eh, dejstvo, da danes razpravljamo o treh poročilih o skupnem trgu in varstvu potrošnikov, eh, kaže na to, da kljub uspehom še marsikaj manjka. Pri prenosu direktiv je sicer prišlo do velikih eh, izboljšav, ampak eh, sedem eh, držav članic je zgrešilo cilj glede prenosa in niso zmanjšale stopne prenosa na manj kot en odstotek. Eh, problemi so tudi pri uporabi, naprimer pri kršitvi eh, pogodbe traja 18 mesecev, eh, to je še vse predolgo, da pride do sodbe Evropskega sodišča. To izhaja iz pregleda stanja notranjega trga in to je nespremenljivo. Ta deficit prispeva k problemom pri državljanih in zlasti je to problematično za mala in srednja podjetja, Eh, ki, se, ki zaupajo skupnim pravilom na skupnem trgu, eh, potem pa vendarle naletijo na birokratske ovire, če želijo delovati preko meja. Iz tega razloga je zelo pomembno, da se Solvit razvija še naprej. Eh, Solvit je online mreža za reševanje problemov, Eh, tu morajo države članice sodelovati za to, da bi na pragmatičen način reševali eh, probleme, eh, ki izhajajo iz predpisov. Vse države članice morajo prispevati finančna sredstva in dobro usposobljeno osebje za centre Solvet. Eh, liberalci izredno zahtevajo, eh, da se solvit v državah članicah bolj propagira, eh, zato da bi to bolj prispevalo k čezmejnemu delovanju in prodaji proizvodov. Zato je potrebno vključiti ustrezne zveze, potrebne so široko zasnovane informativne kampanje, pa tudi enostavno razumljiv spletni portal, ki sprejema različne pritožbe. Hvala. Kolega. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo za minuto in pol gospod Malcolm Harbour. Gospod predsedujoči, kot eh, predsednik odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, naj najprej z zadovoljstvom povem, da smo zelo veseli, da sta danes z nami komisarja Barnier in Dali. To so povedali že številni kolegi. Naj povem, da je to tudi izjemna priložnost za parlament. Imamo odbor, ki je pripravil tri poročila na lastno pobudo, ki se osredotočajo na izvajanje zakonodajnih instrumentov. Komisar Barnier, dejali ste, da bodo vaš uspeh eh, ocenjevali ne le po številu zakonodajnih instrumentov, ki jih boste predlagali, ampak tudi po potem kako dobro ti instrumenti delujejo. Rad bi se zahvalil vsem koordinatorjem odbora za notranji trg, ki so mi pomagali pri tem delu in eh, ki so mi pomagali pri sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. Želimo forum o notranjem trgu, ki bi bil bolj široko zastavljen. To bi lahko postal letni dogodek v parlamentu. Gre namreč za izjemno pomembno temo. Če si ogledamo predlog Evropa 2020, potem lahko vidimo, da je odstavek o notranjem trgu omejen na pomankljivosti in vrzeli. Mislim, da se vsi strinjamo, da to ni sprejemljivo. Pobuda EU 2020 poziva države članice, da več prispevajo k zaključku notranjega trga. To mora biti naš pristop in mislim, da morata oba komisarja zagotoviti, da se bo to tudi zgodilo. Najlepša hvala. Besedo ima za eno minuto gospod Trevor Coleman. Najlepša hvala. Ta poročila podpirajo izvajanje evropskih zakonov za varstvo potrošnikov v državah članicah. Gre tudi za nadzor nad notranjim trgom, ki naj bi bil predstavljen v letnem poročilu. Tukaj gre za pregled stanja notranjega trga, ki naj bi vseboval eh, pritožbe, varnost, cene in tako naprej. Komisija namerava izvesti podrobno analizo tako imenovanih problematičnih sektorjev, ki bodo identificirani v pregledu stanja notranjega trga. To bo povzročilo veliko škodo za majhna in srednja velika podjetja v Veliki Britaniji. Isto se je zgodilo tudi v primeru ribičev, ko smo sprejeli skupno uh, ribiško politiko Evropske unije. Ti predlogi so dobro namirni, v to verjamem, vendar pa mislim, da tukaj Evropska unija spet eh, na vsak način išče probleme. Hvala lepa mikrofon mikrofon komisarin ich möchte mich äh, gospa komisarja rad bi nadaljeval s tem kar so kolegi že povedali v svojih smiselnih prispevkih zadnji prispevek bom zanemaril takoj bom prešel k glavnim točkam poročilo kolegice fontun je dober primer za to kako lahko parlament dokaže, da se želi zauzeti tudi za prenos zakonodaje, ki smo jo sprejeli skupaj z svetom v državah članicah. Zaradi tega je potrebno paziti, da bo do tega prenosa tudi dejansko prišlo. Poleg tega to poročilo kaže, da razdelitev pri kateri naj bi socialisti skrbeli za eh, varstvo eh, zaposlenih, eh, komisija pa za notranji trg, da je ta razdelitev nespremljiva. Cenimo namreč vse elemente notranjega trga, vse elemente, ki jih potrebujemo. Ne želimo okrniti pravic zaposlenih, vendar pa želimo zagotoviti tem zaposlenim, da bodo lahko kupovali kakovostne izdelke. Ne želimo ogroziti struktur, socialnih struktur v državah članicah, želimo pa zagotoviti, da bodo te socialne strukture prilagojene prihodnosti in razvoju v prihodnosti. Zaradi tega ne moremo sprejeti, da bi bila komisija zadolžena za težavne zadeve, medtem ko bi parlament eh, zgolj dajal lepe obljube. Zaupanje potrošnikov je ravno tako pomembno kot zaupanje delavcev v Evropski uniji. Drage kolegice in kolegi, v zaključek naj povem še naslednje. Če bomo notranji trg dolgoročno postavili v središče, če bomo nehali z izvajanjem razcepljenih politik, potem bomo res dosegli končni cilj velikega evropskega projekta, ki smo ga v zadnjih letih nekoliko zanemarili. Veseli me, da sta oba komisarja danes eh, tukaj z nami in da si boste za to prizadevali v naslednjih petih letih. Najlepša hvala. Besedo ima za dve minuti gospa Catherine Stiller. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, hvala lepa komisarja, hvala lepa poročevalci. Sama sem bila poročevalka v senci za mrežo Solvit in zaradi tega bi se rada osredotočila na to poročilo v imenu skupine socialistov. Gre za odličen koncept, gre za državljane. Ta projekt se osredotoča na državljane, skuša odstraniti ovire, ki jih zastavlja Evropska unija. Poleg tega želi probleme rešiti v desetih tednih. Solvet je mreža, ki pokriva 27 držav članic in ki je namenjena pomoči državljanom. Rada bi se zahvalila vsem, ki delajo v središčih Solvit v državah članicah. Lansko leto sem se srečala z predstavniki, ki delajo v tem središču v Združenem kraljestvu. Tam se uporablja tudi model Solvit Plus, ki želi pomagati tudi podjetjem v težavah. Na ta način želimo premostiti tudi razlike, ki obstajajo med, raz, med industrijo in podjetništvom v Evropski uniji. Komisar Barnier decembra sem govorila o Solvito tukaj v plenumu in takrat eh, ste bili prisotni eh, tudi vi. Ali vas lahko vprašam, če se je situacija od decembra kaj spremenila? In ali imajo sedaj središča Solvit dovolj osebja, kajti decembra sem izpostavila, da obstaja težava z tem, da je v središčih Solvit premalo osebja za opravljanje nalog. Poleg tega pa moramo potrošnikom zagotoviti, da bodo lahko kupovali najboljše izdelke po najnižjih možnih cenah. Zakaj ne oglašujemo solvita povsod eh, po naših okrožjih? Kaj lahko storimo eh, v korist solvita kot europoslanci? Kaj lahko storijo nacionalni politiki? Namreč to je projekt, ki je namenjen državljanom, ki jih tukaj zastopamo. Hvala lepa. Besedo ima za minuto in pol gospod Lokegard. Tak for det. Jemen, ja, eh, Gospod predsedujoči, sem poročevalec v senci za pregled stanja notranjega trga, zato se bom osredotočil na to poročilo. Danes smo lahko vsi veseli. Veseli smo lahko dobrih rezultatov v pregledu stanja notranjega trga. Mislim, da smo enotnega mnenja, da je potrebno še nadaljne delo na tem področju. Veseli me, da sedaj tudi socialdemokrati menijo, da je to dobra ideja in da ne bi bilo dobro glasovati proti temu poročilu. Ne vem, zakaj so nekatere eh, politične skupine še zmeraj proti. Na vsak način se veselim, da smo sedaj precej enotni glede teh treh poročil. Rad bi se osredotočil na nekaj pozitivnih elementov v teh poročilih. Prvič, uspelo se nam je osredotočiti na to, da morajo države članice poskrbeti za okrepljeno delo tako na regionalni, kakor tudi na nacionalni ravni. Ni namreč še dovolj pristojnosti na teh dveh ravneh. Zaradi tega je zelo pomembno in zelo dobro, da je tudi to vključeno v naša poročila. Veliko dobrega je že bilo povedano, povedanega o središčih Solvit. Kolegica pred mano je govorila o tem, eh, da bi naj v parlamentu uvedli dan za Solvit, kajti številni tega projekta še ne poznajo in mislim, da bi bilo dobro, da se z njim seznanijo. In še zadnja točka, ki jo želim izpostaviti. Poskrbeti moramo za to, da bomo te točke tudi bolje predstavili v medijih. Predvsem tukaj mislim na Solvit in pa na pregled stanja notranjega trga. Medije moramo bolje vključiti. Res me veselijo ta poročila. Hvala lepa. Besedo ima gospod Kožušnik za eno minuto. Pane predsedajci, dame in panove, ja bih možno na uvod. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dame in gospodje. Rad bi se zahvalil predvsem nekdani komisarki Kunevi za opravljeno delo, zahvaljujem pa se tudi komisarjema Barnieju in Dalju, ki smo ju spoznali že v odboru. Kolegom, ki, kolege, ki so v Češki republiki odgovorni za Solvit, sem tudi sam spoznal in reči moram, da je Solvit zelo dober projekt, vendar pa je potrebno v določenih državah članicah pristop eh, k temu projektu še spremeniti. Vem, da je predvsem komisija pristojna za to, da poskrbi za zmanjšanje razlik in za ukinitev ovir, ki jih še povzročajo državne meje. Mislim, da nam bo čezmejno sodelovanje omogočilo boljši razvoj tega instrumenta in premustitev krize, v kateri se nahajamo. Odmar. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Otmar Kara za dve minute. Ja, Gospa komisarja, gospod predsedojoči, dame in gospodje. Komisar Barnier je v okviru svoje predstavitve dejal, da mora notranji trg eh, postati naš prijatelj. Torej, notranji trg mora biti naš trg, ki bo hkrati tudi življenski prostor naših državljank in državljanov. Notranji trg oziroma projekt notranjega trga še zdaleč ni zaokrožen. V njem se skriva še veliko potencijala. Komisija mora odstraniti vse ovire. Evro in notranji trg sta naša najuspešnejša odgovora na izziv globalizacije, tako znotraj Evropske unije, kakor tudi izven Evropske unije. Krepitev notranjega trga je nujno potrebna v korist državljank in državljana Evropske unije. Hkrati je to pomembno tudi za podjetja, majhne in srednje velika podjetja, ki predstavljajo 90 odstotkov eh, našega notranjega trga oziroma našega gospodarstva. 80 odstotkov gospodarstva se financira preko posojil, preko kreditov. Poleg tega moramo zagotoviti tudi gospodarstvo, ki bo temeljilo na izvozu, pri tem pa je potrebno prav tako premustiti določene težave. Tukaj gre za globalni pristop v primerjavi z sektorskim pristopom. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi socialne vidike. Odstraniti je potrebno razlike na področju raziskav, eh, davkov in tako naprej želimo tudi informacijsko stičišče, kjer bomo lahko našli odgovore o notranjem trgu na enem mestu. Tukaj mislim na letni forum o notranjem trgu, kjer bomo lahko razpravljali o teh problemih. Hvala lepa, gospod Karas. Besedo ima za eno minuto gospa Vrnju monsieur le président messieurs les commissaires chers collègues gospod predsedujoči spoštovana komisarja spoštovane kolegice in kolegi veseli me da lahko danes spregovorim o treh poročilih ki so tema prednostne razprave rada bi se zahvalila poročevalcem in jim čestitala za njihovo delo sama pa bi se rada osredotočila predvsem na mrežo solvit ki obstaja že osem let in ki je uspešno rešila veliko težav. Kljub temu pa Solvit eh, ni dovolj prisoten, namreč državljani ga ne poznajo dovolj. Gre za zelo koristen instrument, ki lahko ukrepi tudi podobo Evrope, ki lahko ukrepi zaupanje naših državljanov. Zelo me veseli, to, kar sta povedala oba komisarja, vendar pa se bojim, da recimo v moji regiji ni bilo storjenega dovolj za uspodbujanje tega projekta. V Franciji recimo imamo zgolj eno praktikantko, ki je bila pristojna za številne primere v okviru mreže Solvit. Res je, da je bilo rešenih veliko problemov, vendar pa traja reševanje problemov povprečno 15 tednov, torej 5 tednov več, kot je predvideno. Mislim, da je potrebno zagotoviti dovolj človeških eh, virov, poleg tega pa je potrebno izvesti tudi informacijsko kampanjo. Medio, Najlepša hvala, gospod Ole Šmit ima besedo. Eh, najlepša hvala. Gospa komisarja, gospoda komisarja, najlepša hvala. Hvala tudi poročevalcem za odlično opravljeno delo. Notranji trg Evropske unije je velik napredek, kljub temu, da še obstajajo določene pomankljivosti. Težko razumem kritiko gospoda Kolmana. Ta politika namreč skrbi za dobro zaščito potrošnikov, krati pa tudi za dobre rezultate. Zagotoviti moramo kakovostno varstvo potrošnikov in omogočiti državljanom, da bodo lahko izkoristili vse prednosti, ki jih ponuja notranji trg in čezmejno sodelovanje. Veseli me, da bodo okrepljene tudi kolektivne tožbe znotraj sistema varstva potrošnikov. Tukaj ne gre za ameriški sistem, ampak za evropski sistem in veseli me, da je komisar Dali to izpostavil. Tudi na področju storitev še obstajajo določeni problemi, zaradi tega je pomembno, da Evropska unija vzpostavi sektor storitev, tako da bodo lahko ponudniki storitev prosto delovali na čez evropski ravni, ne zgolj na nacionalni ravni. Poleg tega je potrebno zagotoviti boljše storitve in krajše čakalne dobe. Na tem področju trenutno vlada še prevelika negotovost. Potem pa so tukaj še finančne storitve. Tukaj se še zmeraj pojavljajo velike težave in zaradi tega potrebujemo jasna pravila, predvsem eh, zaradi pretresov, ki se dogajajo na finančnem trgu. Potrebujemo jasna in uravnotežena pravila, ki so dobra za naše potrošnike. Ja, Najlepša hvala. Besedo ima za eno minuto gospod Kurski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo dobro je, da je Evropski parlament pripravil poročilo o Solvito, poročilo, ki vsebuje priporočila za komisijo in države članice. Kot poročevalec v senci v imenu skupine ECR sem že na ravni odbora povdaril, kako pomembno je, da uspodbujamo Solvit med državljani Evropske unije. Še prav posebej, ko gre za uveljavljanje pravic naših državljanov in podjetnikov. Mislim, da se vsi strinjamo, da je Solvit zelo dobra alternativna metoda za reševanje pritožb. Ključnega pomena je, da zagotovimo ozaveščanje naših državljanov. Internet je pri tem ključni element. Zaradi tega bi bilo dobro, če bi komisija sledila priporočilom parlamenta in vzpostavila skupno spletno stran za središča Solvit in sicer bi to morala biti spletna stran solvit.eu. Isto pa bi morale storiti tudi države članice. Nacionalna središča Solvit bi morala biti bolj učinkovita, potrebujemo dodatna finančna sredstva in dodatno osebje na ravni Evropske unije. Najlepša hvala za minuto in pol, gospod Nitro. E, hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitam vsem trim poročevalcem. Ta poročila vsebujejo zelo pomembne elemente. Želijo krepiti notranji trg in izpostavljajo vrzeli in pomakljivosti. Poročila zagovarjajo pomembnost notranjega trga. Poročila so pridobila tudi podporo v celotnem Evropskem parlamentu, tudi tistih, ki so drugače skeptični do notranjega trga. To pomeni, da so poročila zredno dobra. Naj izpostavim naslednje. V primeru Solvita, kot je povedal gospod Kurski, gre za inštrument, ki naj bi odpravil razlike glede delovanja notranjega trga v državah članicah. To pa seveda zahteva koordinacijo v skupnem sistemu, da bi ta deloval na isti način po celi Evropski uniji. In še pomemben vidik poročila eh, grofice Fontun. Komisija mora poiskati sredstva za razvoj modela, ki bi poskrbel za to, da naša zakonodaja ne bi bila v nasprotju notranjega trga. Če bomo razvili takšen mehanizem, smo lahko gotovi, da bo notranji trg dobro in učinkovito deloval. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo za eno minuto gospa Barbara Weiler. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, spoštovana komisarja vrednost notranjega trga in politike v zvezi potrošnikov je pokazala, kako zelo pomembna je in kako zelo kvalitetna so ta tri poročila. Rada bi se zahvalila vsem trem poročevalcem in poročevalcem v senci za opravljeno delo. Rada bi se osredotočila na dve kritični točki. Kot prvo, izhajamo iz tega, da tukaj v, komisi, eh, v Evropskem parlamentu in v komisiji, da notranji trg deluje harmonično, da imamo ozaveščene potrošnike in pravične ponudnike. Vendar pa to ne velja vedno. Imamo tudi neodgovorne ponudnike, ki vidijo samo hitri dobiček in ki se želijo izogniti vsake vrsti nadzora. Imamo pa tudi neinformirane potrošnike. Zato potrebujemo več in boljših informacij. Ni dovolj to, da imamo berljive oznake na zavojih in embalažah. Potrebujemo okrepljeno zaupanje. To pa izhaja iz znanja. Tudi v Nemčiji velja da vsak drugi med 14 in 24 letom Eh, leta starosti ve, zakaj gre pri inflaciji. Zato potrebujemo boljšo mrežo zaveščanja informiranja v šolah in tudi drugot, da bi odpravili nasprotje med ponudniki in interesi potrošnikov. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo za minuto in pol gospod Stolojan. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ena od temeljnih pravic evropskih državljanov je, da če želijo kupiti proizvod ali pa storitev, ne glede na to, v kateri državi članici se nahajajo, bi morali imeti enake pogoje cena ali pa kakovost proizvoda. In če obstaja razlike, je treba eh, to obrazložiti in opravičiti. Vidimo pa, da imamo veliko težav na področju bančnega in finančnega sektorja. Na notranjem trgu namreč imamo ogromne razlike, ko gre za bančne in finančne storitve in provizije na tem področju. Če, na primer, živite v Romuniji, in če želite bančno storitev banke, ki deluje tako v Romuniji ali Franciji, bo ta storitev dosti dražja v Romuniji. Bančne provizije so dosti više. To seveda ni prav. Zato imajo državljani prav, ko pričakujejo od evropskih inštitucij, da se borijo bolj aktivno za odpravo takšnih razlik. Torej govorim o bančnih provizijah, ne o bančnih obresnih mirah. Najlepša hvala, gospod Stolojan. Sedaj pa ima besedo za eno minuto gospod Alan Kelly. Thank you, President. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Rad bi samo čestitev kolege v odboru IMKO, ki delujejo za prihodnost notranjega trga in na področju pregleda stanja. Poročila so zelo dobra in vidimo, kako eh, države članice izvajajo direktive. To je zelo blizu um, mojim interesom, zaradi tega, ker sem zelo aktiven na področju evropske zakonodaje in izvajanja, še posebej v moji državi članice na Irskem. Če si pogledate pregled stanja, potem vidite, da Irska 67krat ni pravilno izvajala evropske zakonodaje in je s tem dosegla en, en odstotek primanklaja, ko gre pri izvajanju. Kdo je odgovoren za to? Če država članica ne prenaša pravilno evropske zakonodaje in jih ne izvaja, potem je to je za to kriva država članica ali Evropska unija, mislim, država članica. Mogoče bi pregled stanja mora se ozdotočiti na to v prihodnosti. To bi bilo, to bi bilo zelo pozitivno. Najlepša hvala. Sedaj imamo še enega gospoda Kelija. Sedaj je to Sean Kelly, ki ima časa eno minuto in pol za govor. Uh, Najlepša hvala rad bi čestital osebi, ki si je izmislila nasilju Solvit. To zelo jasno kaže na to, zakaj gre. Leta 2002 je bil ustanovljen Solvit, leta 2008 je bilo za 22 odstotkov več primerov namenjene Solvitu, s tem smo dosegli tisoč primerov in 22 eh, milijonov primerov je bilo že rešenih. Za Solvit potrebuje 53 do 69 dni za iskanje rešitev. Seveda obstaja pomankanje osebja, potrebujemo tudi sredstva in pa urjenje in šolanje v znotraj strategije 2020. Potrebujemo tudi izmenjava najboljših praks. In pa povdariti je treba, da je veliko težav lokalne narave, zato potrebujemo mogoče tudi lokalni pristop. Potrošniki morajo biti bolj zaveščeni, še posebej, ko gre za krepitev zaupanja. Kot so že povedali kolegi, glede tega, kar se dogaja pri prenosu evropske zakonodaje, tudi to je treba zelo natančno pogledati. Moji prejšnji kolegi so dejali, da gre za evropsko rešitev, ki išče problem. Sam bi dejal, da gre za evropski problem, ki je uspešno poiskal rešitev za naš notranji trg. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospa. Rapti Silvana za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila poročevalcem in poročevalcem v senci, zahvalila iz vsega srca in jim čestitala. Lahko smo precej optimistični glede neutralnega rada, pa bi izpostavila dvoje. Gre za številko deset v poročilu. To je zelo pomembno. To je zelo pomembno, še posebej, ko govorimo o socialnih pravicah zaposlenih in pa tudi o varstvu okolja in da tukaj ne sme biti nobenih ovir za napredovanje na notranjem trgu. Rada bi omenila tudi Solvit, gre za odličen mehanizem, ki pa potrebuje eh, veliko podpore. rada bi izvedla pritisk na mojo lasno grško vlado, da kaj stori na tem področju. Sedaj imajo samo dva uradnika na tem področju. To je seveda bolje kot v Franciji, kjer imajo samo nekoga, ki je na praksi. Rada bi pozvala tudi gospoda Barnija, da tudi on izvede pritisk na svojo lasno vlado. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Še pred tem pa imamo še zadnjega govornika v prejšnjem sklopu. Za eno minuto in pol ima besedo gospa Pascal Gruni. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospoda komisarja. Imamo torej mrežo Solvit, ki se ukvarja s slabim izvajanjem evropske zakonodaje, zelo učinkovit kaj ti ta omogoča odškodnine brez uradnih sodnih postopkov. Ta mreža, ki je bila ustanovljena 2000, leta 2002, je uvidela um, 22 odstotno povišanje primerov do leta 2008. Število rešenih primerov pa je manjše, zato moramo pogledati možnosti za krepitev te mreže, da bo ta bolj učinkovito delovala. Novi ukrepi bi omogočili evropskim državljanom in podjetjem, da izkoristijo svoje pravice. Zato moramo okrepiti solvit v državah članicah, zato pa seveda potrebujemo več osebja, da bi ta mreža delovala čim bolj učinkovito. Bistvenega pomena je, da naše vlade in tudi mi sami promoviramo mrežo solvit. s katerim smo omogočili rešiti primerov v znesku 33,6 milijona v letu 2008. To je dobra alternativa za pravosodne postopke. Moramo ozavestiti naše potrošnike in državljane na notranjem trgu in moramo torej izvesti nacionalne kampanje v medijih. V imenu mojega odbora za peticije bi eh, rada videla večje in tesnejše sodelovanje med mojim odborom in med Solvitom, da bi bilo delo olajšano. Najlepša hvala. S tem smo končali ta sklop in gremo na sklop. Catch the eye, pet kolegov bo dobilo besedo. To je seveda v skladu s poslovnikom. Najprej ima besedo gospa Handlik za eno minuto. Panovje komisarze, panie panovje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospoda komisarja, gospe in gospodje. Rada bi čestitela poročevalcem za odlično poročila. Veliko smo slišali o potrebi po oživljanju notranjega trga. Komisija je tudi to omenila na zaslišanju v odboru IMKO. Pričakujemo tudi poročilo gospoda Montija. Po mojem mnenju pa se ne osredotočamo dovolj na evropski notranji trg v strategiji 2020. Potrebujemo notranji trg, ki ne bo samo notranji trg po imenu, ampak potrebujemo notranji trg, ki bi dobro deloval. Tega pa v tem trenutku še nimamo obstaja še vedno veliko ovir za prosti pretok znotraj tega trga. Imamo tudi protekcionistične ukrepe držav članic, ki delujejo v nasprotju z načeljem notranjega trga. Zakonodaje treba tudi pravilno izvajati v državah članicah, potrebujemo tudi podporne inštrumente, kot je Solvit. Istočasno, gospod predsedujoče, prekinil govornico. Naslednji.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 imamo tudi pregled stanja, ki je zelo zanimiv statistični inštrument, vendar pa ni zadosten zaradi tega, ker se sredotoča samo na sektor potrošnje, namesto da bi reševal težave, s katerimi se soočajo potrošniki. Pregled stanja ne sme biti omejen zgolj na to. S tem potrošniki postanejo pasivni, potrošniki morajo biti aktivni in odgovorni, istočasno pa morajo biti ozaveščeni tako z etičnega kot socialnega vidika. S tem bi zaradi tega mi morali vključiti tudi kazalnike glede socialnega vidika izbora potrošnikov. Ko gre za transport energije in tako dalje. Gospod Obermajer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glede predlogov za zaščito potrošnikov bi rad omenil tudi nekaj eh, pozitivnega. Moramo ozavestiti potrošnike na vseh ravneh, tako na občinski ravni, lokalni, nacionalni ravni. V Avstriji imamo seveda zelo hude kazni za eh, banke, ki podajo nepremišljene kredite. Rad bi pa tudi omenil problematična vprašanja. Imamo zlorabe in eh, klauzule, ki povzročajo zlorabe. Te je treba resno obravnavati potrebujemo tudi nacionalne zakonodajo, ki bi varovala potrošnikov in tudi te je treba oceniti. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospa McGuinness. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Varstvo potrošnikov, s tem se strinjamo vsi. Težava pa je o tem, da države članice veliko govorijo o solvitu, vendar pa je treba poskrbeti za več osebja. Naj vam predstavim nekaj praktičnih težav v zvezi s potrošnikom. Gre za transakcije v zvezi z lastnino v Evropski uniji. Vem, da Evropska unija ni pristojna tem, za to področje, vendar pa prosim države članice, da obravnavajo državljane drugih evropskih držav, kot bi obravnavali lastne. In pa tudi direktiva v zvezi s podjetji. In imamo kar nekaj podjetij v zvezi z um, z imeniki in tudi to je treba rešiti, kaj ti pristop potrošnikov do notranjega trga je seveda odvisen od tega, kakšne izkušnje imajo. Predsedujoči je prekinil govornico. Gospa Šaldemoze ima besedo kot zadnja govornica v tem sklopu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala za odlično razpravo. Zelo sem zadovoljna, da sta gospod Barnje in gospod Dali izrazila podporo, ko gre za potrebo po večji zaščiti potrošnikov. Rada bi omenila tudi 40. točko v poročilu gospe Het. Tam imamo predlog za to, da bi dobili Evropsko agencijo za varstvo potrošnikov. To bi bilo zelo koristno, tam bi lahko primerjali podatke, opravljali študije, istočasno pa bi lahko nadzorovali delo komisije in parlamenta. Ne vem, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem, ne vem, če se strinjate, da bi lahko nadaljevanje tem področju agencija bi lahko bila na Malti ali pa v Franciji, če bi to pomagalo pri delu. Najlepša hvala tem smo zaključili sklop Catch the Eye in besedo damo obema komisarjema za odgovor na vprašanje kolegov. Najprej ima besedo gospod komisar Barnier. Merci, euh, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa Šaldemoze je omenila, kako zelo pomembna je ta razprava. Omenila je to v povezavi z Agencijo za varstvo potrošnikov. Sedaj v tem trenutku ne moremo kaj več povedati o tem. Strinjam pa se s tem, da je bila ta razprava resnično kakovostna z veliko konkretnimi pre, eh, predlogi glede ocene in glede spremljanja vseh direktiv, 1500 jih je že. v povezavi z notranjim trgom. Ne vem, če bi tukaj lahko govorili o notranjem ali enotnem trgu, ne vem, kaj je bolj jasno za naše državljane. Malcolm Harbour je že slišal, kar sem dejal v odboru IMKO. moramo biti pozorni na to, kakšen je moj namen pri mojem delu. Namen je ta, da vsa zakonodaja, ki jo sprejemamo, mora koristiti vsem državljanom v Evropski uniji. In moj drug namen je, da zagotovimo, da notranji trg, sam sem namreč odgovoren tudi za nadzore za regulacijo, da mora ta trg delovati za realno gospodarstvo, za državljane. Radi bi dosegli, da potrošniki in podjetja dobijo čim večjo vlogo na tem trgu. To bo seveda vodilno v mojih razpravah s kolegijem eh, komisarja. Pred očmi bom imel tudi vedno vprašanje vzajemnega zaupanja, kot so omenili tudi kolegi. Rad bi se zahvalil gospe Fontuni Holstein za odlično opravljeno poročilo v zvezi s pregledom stanja, ki ga je objavila komisija. Gospod Bielan je podporil idejo kazalnikov v zvezi z izvajanjem pravil v poročilu gospe Fontun. Gospa Gebhardt je ravno tako omenila gospodarski in socialni vidik direktive in študije o vplivu zakonodaje. Gospod eh, Harbor je podal konstruktivno kritiko v zvezi s strategijo 2020, ravno tako je to storila gospa Hanslik. Če si pogledate strategijo 2020, ki smo jo objavili prejšnji teden, vidite, da imamo veliko inštrumentov za zeleno rast, imamo vključene tudi javna naročila, pravično in vključujočo rast. Notranji trg je vedno prisoten in tako mora tudi biti. Gospod Harbor, ta dokument strategija 2020 ni namenjen vsem in za vse. To seveda ne pomeni, da komisija ne bi imela pristojnosti pri, pravilni, pri, eh, pri pravilnem izvajanju zakonodaje. Imamo tudi odgovornost, da ukrepamo in da sprožimo postopke, ko je to potrebno, zato da zagotovimo pravilno izvajanje notranjega trga. Zaupanje pa je seveda bistvenega na tem področju. Poročila vsebujejo veliko dobrih predlogov, kot so partnerstva med državami, ustanovitev forumov za notranji trg. To seveda podpiram. V tem trenutku bi mogoče lahko sprejeli nekaj drugih pobud na tem področju skupaj s komisarjem Daljem, kot je naprimer pravilna uporaba mreže Solvit. Vse to lahko počnemo istočasno. Mislim, da se moramo čim bolj osredotočiti na izvajanje in na napovedovanje. Pregled stanja nam bo pomagal pri tem, ne samo, da opravimo kvantitativno analizo glede števila in direktiv, ki jih je treba izvati, ampak tudi glede kakovosti. Slišali smo, kako zelo pomembno je kakovostno izvajanje in kakovostni prenos zakonodaje, kot tudi kakovost same zakonodaje. Za zakonodajalca, za komisarja je vedno zelo pomembno, da tukaj dosežemo veliko jasnosti. Vsi ti predlogi so zelo koristni. In še nekaj o Solvitu. Za zaključek bom na kratko nekaj o tem povedal. Podpiram idejo o internetni strani solvit.eu. To je zelo dobra ideja, tako bi lahko širili informacije in ta stran bi lahko vsebovala povezave z nacionalnimi internetnimi stranmi. Tudi lahko bi vključili povezavo Vaša Evropa. Kot je povedal gospod Kelly, besedica solvit in naziv solvit je zelo dober, dobra beseda, dober naziv. naziv. Sol bi tudi dobro deluje, lahko bi seveda deloval bolje. Veliko državljanov in podjetij še ne vedo, kakšne so njihove pravice in kako jih lahko izkoristijo. Poslanci so omenili tudi prednost transparence. Gospod Rosi, gospa Stile, gospod Rabkaj so omenili dejstvo, da potrebujemo več sredstev za Solvit, ne samo v Franciji. Slišal sem, kar ste dejali o Franciji. Sam nisem francoski minister, sem bivši francoski minister, vendar pa tukaj govorim v imenu komisije. Seveda tesno sled, spremljam dogodke v moji državi, zato da zagotovimo, da tam stvari dobro delujejo, tako kot v katerikoli drugi državi članici to bom seveda omenil takoj, ko bom deloval na terenu v Franciji. Ti inštrumenti so pomembni za to, da preverimo in omogočimo učinkovito delovanje notranjega trga. Notranji trg še ni dokončano delo. Moramo ga oživiti in poglobiti, kot so povedali gospod Stolojan, gospa Gebhardt, gospod Hansleke. Zato pa moramo odpraviti ovire. temu še nismo namenili dovolj pozornosti, vendar pa je to vključeno v strategiji, strategiji 2020. To je zelo pomembno. To bom omenil tudi mojim kolegom v kolegiju, ki so na kakršen koli način povezani z posledicami in vplivi na notranji trg. Da zaključim da, gospod Bosutil, potrebujemo tesnejše sodelovanje med Solvitom in Varuhom za človekove pravice in odborom za peticije. Dela bom v to smer. Najlepša hvala, gospa Rüle in eh, drugi člani odbora za proračun, za to, da boste podprli več sredstev za Solvit. Res je tudi, da potrebujemo posvetovalne seminarje, te že imamo na letni ravni, vendar pa ni dovolj, da vključimo vse. Vključiti moramo tudi zainteresirane na regionalni ravni. Glede testa notranjega trga, mislim, da ne smemo biti preveč dramatični. Kakršnakoli zakonodaja mora biti v skladu s pogodbo. To so dejali tudi poročevalci. To pregledati moramo seveda kompatibilno zakonodaje z načelom notranjega trga. Vsa zakonodaja pa mora biti pregledana socialnega, gospodarskega in kolevarstvenega vidika. Zakonodajo moramo pregledati zato, da bomo imeli čim boljši pravni red, ki bo koristil državljanom potrošnikom in podjetjem, ki delujejo na notranjem trgu. Hvala lepa, komisar Barni, komisar Dali. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tako kot eh, moj kolega, komisar Barni, sem užival v tej živahni razpravi. Slišal sem strokovna mnenja na sistemu notranjega trga. Želimo sodelovati v pravem duhu partnerstva in doseči, da bodo potrošniki na prvem mestu. Naj ponovim nekaj, kar sem povedal že v uvodu. Pomembni so seveda gospodarski kazalniki za dobro potrošniško politiko. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da lahko ta politika tudi ponovno poveže Evropsko unijo z njenimi državljani. In to bi bila pravzaprav največja nagrada uspešne politike. Moja naloga je, da to področje koordiniram v kolegiju komisarjev in vaš prispevek bo še kako dobrodošel. Pregled stanja notranjega trga nam bo omogočil, da ugotovimo pomankljivosti na notranjem trgu in da najdemo rešitve. Mislim, da je to dober instrument, ki ima tudi zelo dober cilj, da pa je potrebno ta instrument še okrepiti. Pregled stanja notranjega trga bo predstavljal naše oči in naša ušesa pri nadzoru notranjega trga in pri ustreznem prenosu zakonodaje na raven držav članic. To bo v korist našim državljanov. Po javnem posvetu lansko leto komisija ocenjuje stanje na, podreč, na področju kolektivnih tožb. Najti želimo rešitev, ki bo odgovorila na potrebe evropskih državljanov, ne da bi pri tem uvažali ameriške metode. To bo ključnega pomena pri naši politiki na tem področju. Kolega Barnier je že pojasnil, da je notranji trg ključnega pomena v strategiji 2020. Če si bolj natančno pogledate besedilo, lahko vidite, da je jasno zapisano, da morajo biti potrošniki v središču notranjega trga, so gonilo notranjega trga in zaradi tega bomo še naprej ustrajali na osrednji vlogi potrošnikov. Pomembno je, da potrošnike tudi okrepimo da jih bolje seznanimo. Zato bomo skušali ugotoviti, če lahko razširimo že obstoječi program Dolčeta. Prenos zakonodaje je v izključni pristojnosti držav članic in zaradi tega morajo države članice zagotoviti tudi ustrezne finančne vire. Pogodba pa vseeno daje Evropski uniji možnost podpore in Evropska unija lahko na določenih področjih dopolnjuje zakonodajo držav članic. Komisija bo natančno proučila različne možnosti. Veselim se že napredka, ki ga lahko dosežemo skupaj na tem zelo pomembnem področju. Najlepša hvala. You, hvala lepa, gospod Dali. Gospa Tun und Hohenstein v zaključek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Najlepša hvala. Dame in gospodje, najprej bi se rada zahvalila za to odlično razpravo, za vaše pripombe, za vaše komentarje. Slišali smo mnenji obeh komisarjev in ugotovimo lahko, da bosta novi parlament in nova komisija zelo dobro sodelovala pri razvoju notranjega trga notranji trg, enotni trg, je eden izmed največjih dosežkov Evropske unije. Rada bi se vam zahvalila za vaš pozitivni odziv na predloge, ki sem jih vključila v svoje poročilo. Kar zadeva kolege iz stranke socialistov in demokratov, ki jih skrbi člen 10 in pa test notranjega trga, naj vam povem, da to ni nič novega, Ta predlog je bil sprejet že leta 2003 v odboru za notranje trg. Je del strategije notranjega trga. Zato se nikar ne bojte te rešitve, ne bo uničila socialnega vidika Evropske unije. Gospod komisar je pravkar izpostavil dejstvo, da se vsa nova zakonodaja ocenjuje glede na socialne in okoljske vidike. Torej, nikar ne paničarimo. Vsi želimo, da se notranji trg še naprej razvija. Želimo ukiniti protekcionizem v Evropski komisiji. Evropska integracija se lahko nadaljuje le, če bodo državljani dobro seznanjeni in če bo administracija prijazna do državljanov. Moje poročilo predlaga številne rešitve, ki bi omogočile, našemu volilnemu telesu, da bi bilo bolj vključeno v razvoj in okrepitev notranjega trga. Notranji trg je velik dosežek Evropske unije, tega nikar ne pozabimo. Okrepiti je potrebno instrumente, ki bodo v podporo notranjemu trgu. Objava poročil bo zelo pomemben korak naprej. Ne bodimo alergični na besedico trg. V tistem delu sveta, iz katerega prihajam sama, dolgo nismo mogli govoriti o svobodnem trgu in vsi vemo, kakšni so bili rezultati tega. Opozorimo naše državljane, da so štiri svoboščine v središču notranjega trga. Zagotoviti moramo, da te svoboščine nikakor ne bodo omejene. Madame. Hvala lepa. Gospa Het, za dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Zelo zanimivo je bilo poslušati eh, vse pametne, zanimive prispevke. In eh, veseli me, da sta oba pristojna komisarja obljubila sodelovanje v interesu nadaljnega razvoja politike varstva potrošnikov v EU. Samo dve točki. Eh, organizacije za varstvo potrošnikov igrajo pomembno vlogo za to, da opozarjajo oblasti na vsakodnevne probleme potrošnikov. Eh, zato eh, moramo okrepiti instrumente, ki jih imajo organizacije za varstvo potrošnikov, da lahko postanejo bolj dejavne na nacionalnem in evropskem nivoju. Države članice moramo pozvati, da čim bolje konzultirajo organizacije za varstvo potrošnikov pri pripravi politik, ki zadevajo varstvo potrošnikov. Nadalje morajo države članice poskrbeti za to, eh, da bo za eh, varstvo potrošnikov in nadaljni razvoj barometra na voljo dovolj finančnih sredstev. In končno eh, pa barometer ni samo dober za razvijanje dobre politike varstva potrošnikov, ampak je dober tudi za to, da države članice spomni na to, da mora biti varstvo potrošnikov integrirano na vsa področja politike in eh, da je to pomemben prispevek eh, tako na nacionalni kot evropski ravni. Eh, veselim se že razprave, ki bo potekala čez eno leto v tej hiši na to temo. Hvala. Finally, Najlepša hvala in na zadnje še naš tretji poročalec, gospod Busoj. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa komisarju Barnjeju in tudi vsem kolegom, ki so podprli moje prvo poročilo, pa tudi mrežo Solvit kot takšno. Mislim, da gre tukaj za praktično rešitev za naše državljane in zaradi tega moramo mrežo Solvit spodbujati tako na nacionalni, kakor tudi na evropski ravni. Vedno več državljanov mora vedeti, da mreža Solvit obstaja in mora izkoristiti njene prednosti. V odboru za notranji trg in v odboru za peticije smo ocenili, da mreža Solvit že dobro deluje, vendar pa se moramo soočiti z določenimi problemi, s katerimi se srečujejo tisti, eh, ki mrežo Solvit uporabljajo oziroma se na njo obrnejo kakor tudi osebje, ki dela v središčih Solvet. Rečeno je bilo že, da potrebujemo več osebja v središčih Solvet, poleg tega pa mora biti to osebje tudi dobro izobraženo, poznati mora pravila notranjega trga. Poleg tega pa potrebuje tudi pravno podporo nacionalnih inštitucij in Evropske komisije. Namreč številni primeri, s katerimi se Solvit ukvarja, so izjemno zapleteni. Včasih Evropska komisija prepozno odgovori na zahtevo Solvita, kar vodi v še večji zaostanek pri reševanju premirov. Zahvaljujem se komisarju Barnjeju, ki je dejal, da bo kmalo poročal o uvedbi spletnega portala www.solvit.eu. Mislim, da je to pomemben korak in vse politične skupine pozivam, da glasujejo za moje poročilo. Much, Najlepša hvala, gospod Busoj. Naša skupna razprava je zaključena, glasovanje pa bo potekalo danes ob 12. Najlepša hvala, hvala lepa tudi komisarjama. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Carlosa Coelja. Gre za gibanje oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje.